Hvala. Hvala lepa. Prejela sem eh, prošnje za imenovanja v odborih skupine EKR. To bomo vključili v zapisnik tega zasedanja, če nima nihče nič proti. Pred sprejetjem zapisnika. Torej, če ne bo nihče govoril pred spletnim zapisnikom, bo veljalo uh, za potrjeno. Prekinjamo do 21. ure.